bomo zaključili s to razpravo. Preden se lotimo naslednje točke, sporočila. Eh, nemški organi so mi povedali, da je bila izvoljena gospa Anet Kojus na mesto gospoda Klausa Heinerja Leneja. To začne veljati 12. marca 2014 v skladu s členom 7 odstavkom 1 akta o izvolitvi članov Evropskega parlamenta in četrtega člana odstavka 1 in 4 uredbe parlament sprijema izvolitev gospe Anet Kovius, začenši z 12. marca 2014. Dobrodošli, kolegica. Eh, spomnim pa naj tudi, da v eh, skladu s členom 3 odstavkom 2 uredbe eh, gospa Kovius razpolaga z vsemi pravicami v parlamentu, če je seveda podala ustrezno izjavo, da ne izvaja nekompatibilnih funkcij, ki bi bila v nasprotju Eh, s funkcijo poslanca oziroma poslanke Evropskega parlamenta. Gospa Kovijos je bila izvoljena v.